Gospod predsednik. Buongiorno, la seduta è aperta. Dobro jutro. Odpiramo današnje zasedanje. No, Danes bomo razpravljali o bonitnem eh, nadzoru o kapitalskih in bonitnetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja. Poročevalec je Otmar Karas, takoj dajem besedo poročevalcu za štiri minute, prosim. Gospa predsedujoča, eh, gospod komisar, gospa predsedujoča.